Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, Prvega septembra zgodaj zjutraj pred 75 leti se je začela druga svetovna vojna z napadom nacistične Nemčije na sosedno državo Polsko. S tem se je začel svetovni požar, eh, ki ga je poganjala blazna ideologija ki eh, je sanjala o nadčloveku eh, in ki je, pos, ki je eh, hotela uničiti življenjski prostor drugih. Druge države naj bi izkoristili, jih zasužnili, cele narode iztribili. Sledila je radikalizacija, ki je vodila do tega, kar so potem poimenovali totalno vojno. Na začetku je bil ciničen pakt med Hitlerjem in Stalinom, ki je vodil do tega, da sta na Poljsko ukorakali dve armadi. In rezultat je bil ta, da je Nemčija potem napadla Rusijo. Veliko trpljenja je vse to prineslo. Rezultat pa je bil, da je šest let pozneje tudi Nemčija bila v celoti uničena. 60 milijonov žrtev ki so padli na bojiščih, ki so zgladovali v vojnem ujetništvu, civilisti, ženske, moški, stari, mladi, otroci, ki so jih samovoljno ubijali, jih sistematično uh, izbrisali, jih preganjali, ki so umirali v veliki bedi na cestah, na ulicah, ki so padali v bitkah, eh, ki so jih uničevale bombe, puške, ki so jih obešali ali pošiljali v plinske eh, eh komore. Torej, prišlo je do eh, umora židov, romov in sintov, ki so jih želeli dokončno uničiti. Torej, ta prelomnica v civilizaciji miče svoje since tudi še v današnji čas. Eh, spominjamo se na grozovite dejanja, ki so se zgodile pred tisočletji, kako bi lahko verjeli, da bi 70 let po, prel, po tem prelomu v civilizaciji to tudi že pozabili. Vsak dan smo še pod vtisom te uh, uničujoče vojne in njenih posledic. En rezultat vojne je bila volja generacij, ki so doživele prvo in drugo svetovno vojno, da ustvarijo v Evropi ureditev, ki bi onemogočila ponovitev tega. Čez nacionalno sodelovanje narodov preko meja, ne samo preko fizičnih meja, preko eh, ekonomskih, kulturnih, virskih meja. Torej volja za to sodelovanje je ustvarilo Evropo, ki jo imamo danes. In ta multinacionalna parlamentarna skupščina je eh, rezultat te volje. Tu sedijo poslanke in poslanci evropskih narodov, Eh, prostovoljno združeni v našem parlamentu eh, smo, pripadamo različnim viram, različnim rasam, različnim političnim prepričanjem. Smo zastopniki različnih eh, kultur in nacij, vendar nas povezuje enotna volja in sicer, da se to na naši celini ne sme ponoviti čudež je, da je uspela sprava na tej celini po vsem, kar se je zgodilo v naši Evropi. Za nas je, za mene je to vedno znova fascinanten učine, uh, eh, um, utis, um, ki ga imam, ko pridem v to dvorano in vidim, da v svobodni samo odločbi ustvarjamo Evropo, ki je uspelo odstraniti meje, odpraviti revščino in bedo, ki je uspelo premagati umetno delitev po Jalti in kjer nam danes uspeva živeti skupaj v skupni Evropi. Čudež evropskega povezovanja nam lahko pomaga. Nam lahko pomaga, da se taka katastrofa človeštva ne bo ponovila. Gospe in gospodje, zato nimamo nobenega zagotovila. Vojne nismo odčarali iz sveta, vojna še naprej obstaja. Ustvarili smo inštitucije in strukture, zaradi katerih je verjetno, da se vojna ne bo vrnila med naše narode, ampak zato, ker imamo te transnacionalne strukture. Če jih razbijemo, eh, obstajajo prihaja tudi spet nevarnost, da ultrinacionalizem, eh, rasizem eh, se spet pojavijo. Ustvarili smo imunski sistem proti vojni, nismo pa odpravili vojne. In spet so ljudje v Evropi, ki se bojijo vojn. Na naši celini se meje spet enostransko premikajo moramo biti previdni. Svoboda in mir, gospe in gospodje, sta velik privilegij moje pobojne generacije, ki ji pripadam. Kot Nimec sem med tistimi, ki nimajo individualne krivde. Ehm, rojen sem po vojni, ki pa imajo tudi individualno odgovornost, eh, ki jo sprejemam, tako kot vsi, ki vedo, da mir, strpnost, spoštovanje učinkujejo samo, če ne ostajajo samo črka na papirju, temveč, če jih živimo v vsakdani praksi. Velika moč tega parlamenta je, da delamo prav to. Zato ima Evropski parlament posebno odgovornost in sicer, da spozna, da mir, strpnost, solidarnost je treba braniti vsak dan, ker so vsak dan na novo ogrožene. Zato je delo te multinacionalne parlamentarne skupščine dober instrument, dobro orodje, ne edino, ampak dobro orodje, da ohranjamo Evropo spoštovanja in miru. In ko se spominjamo žrtev druge svetovne vojne, naj bi bila naša skupna naloga, da mir v Evropi, strpnost in spoštovanje vidimo kot naše najviše naloge. Najlepša hvala. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hvala, gospe in gospodje. Prosim vas za pozornost. Vračamo se spet v vsak dan našega dela, ki se danes začenja s tehničnim navodilom. Torej, eh, spet eh, delajo panoramski posnetek plenarne dvorane in mm, naslednja navodila ta slika se posnema v majhnih kosih. Torej, v trenutku, ko je kamera usmirjena eh, na vas, eh, prosim, da gledate v kamero in se smehljate, kajti ti, eh, te slike bodo potem tudi objavljene. Torej, enostavno sledite asistentu fotografa, ki vam bo pokazal, kdaj je kamera usmirjena na vas. Torej, kje je sedaj asistent fotografa? To je ta gospod uh, z belim puloverjem. On vam bo malo pomahal in to pomeni, da se morate malo nasmejati. Kamera bo do konca glasovanja ostala tu v dvorani. Uh, Naslednja prošnja, prosim, ne dotikajte se kamere, ko boste zapustili dvorano. Ne vem, zakaj bi poslanci se dotikali kamere, ampak tu piše, da vas opozorim, da, to, da se ne dotaknete te kamere, ko boste zapuščali dvorano. Eh, torej te slike lahko uporabljajo tudi druge spletne strani, preko naše spletne strani, tudi sami jih lahko uporabite za svoje komunikacijske dejavnosti in komunikacijske kanale, te slike. Torej, če bo ta prijazen gospod eh, vam pomahal, potem eh, se